Spoštovane kolegice in kolegi, najprej sporočilo. Pri odprtju 3. aprila smo imeli sklepe veliko odborov, kar se tiče medinstitucionalnih sporazumov, po členu 69c prvi odstavek, to je bilo sporočeno. Nisem dobil kakšnih ogovorov, tako da lahko odbori torej začnejo s pogajanji. Tako, sedaj pa poročilo zvedka, poimensko glasovanje, glasujemo ste si glasovali.